uh, kohezije in ne uh, čas za uh, drobljenje. Hvala. Hvala lepa. Zapisnik včerajšnjega zasedanja bo predložen na naslednjem zasedanju parlamentu v sprejem. Če ni nobenih pripomb, potem lahko rečemo, da bomo posredovali resolucije, ki so bile danes sprejete, ustreznim subjektom. In eh, s tem je zasedanje zaključeno, ehm, nadaljevali bomo ob naslednjih datumih.